da se oblikuje blagovna znamka za jeklarske proizvode, ki so narejeni v Evropi. Grazie, la seduta sospesa. Najlepša hvala, prekinjamo zasedanje do 15.